liebe kollegen liebe kolleginnen wenn ich. drage kolegice in kolegi bi vas lahko prosila za malce pozornosti v četrtek ste vedno nekoliko nemirni in sitni zato ker ne začenjamo z glasovanjem pravočasno danes pa bi vendarle rada začela pravočasno z glasovanjem. Ja. Kolegi, libe... Drage kolegice in kolegi, postopkovno vprašanje kolega Dartmouth na podlagi katerega člena. Um, thank you, Chair. I'm right... Hvala, gospa predsedujoča. 11. člen poslovnika, tretji odstavek. Jasno je iz eh, prispevka gospe Jackie Foster včeraj, da gospod Corbett je na robe eh, razumev gospoda Ferhoštata, ko gre za westminsterske poslance in Brexit. Gre za resno ne zastopanje ali napačno razlago. Dragi kolega, ne moremo še enkrat začenjati razprave od včeraj. Še eno postopkovno, kolega Wolf, izvolite. Herr Wolf, Sie haben das Wort. Thank, thank you. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala, da ste mi dali besedo. Dva pravila, 184 eh, in 198. Eh, torej, eh, pravilo glede oblikovanja odbora v povezavi z sprejemljivim obnašanjem Saudske Arabije do Jum jemna. Kot veste, imamo kolero, kr kriza v jemnu je še zdaj zajela eno milijon ljudi, na stotine otrok umira dnevno, eh, Saudska Arabija pa je blokirala eh, letališča, um, pristanišča in tudi ne dovoli zdravstvene oskrbe teh otrok. Evropska unija ima nalogo, da um, pomaga tem ljudem, ki trpijo v skladu z 190. pravilom, vas to prosim, da storite. Okay. Bi lahko prosim zastavili postopkovno vprašanje, kot kaže ga nimate. Kolega ja, Papa Dimulis. Hvala, gospa predsedujoča. Včeraj je, eh, smo doživeli cel uh, Eh, velike poplave, ki so v okrog Aten povzročile ogromno katastrofo. Imamo že 15 mrtvih. Um, seveda jasno je, da Evropski parlament eh, izraža grškemu ljudstvu svojo, uh, svoje sočutje ob tej katastrofi. In um, še zlasti družinam žrtev. In zato prosim za eno minuto eh, molka. Hvala lepa. Danes eh, nažalost ne moremo imeti minute molka, je pa nekaj povsem jasno. Vsi stojimo ob strani žrtvam katastrof. To so seveda vedno hude človeške katastrofe. Hvala lepa, da mislite na žrtve. Hvala lepa, da se tudi vedno zauzemate za manjšine in da skrbite oziroma skrbimo za to, da bodo manjšine zaščitene. Za nas, za Evropski parlament, je to izjemno pomembno vprašanje. Hvala lepa, da ste nas še enkrat obvestili o teh zadevah. Če pa smem, bi se kar lotila dnevnega reda. Najprej pa še obvestilo oziroma ne, še kdo želi kaj v zvezi s eh, poslovnikom, kolega Langen. Sollte das plenum darüber informieren, dass am Dienstag nachmittag während der Želel sem obvestiti plenarno zasedanje v zvezi s tem, da je pod prispevku kolega Gigolta, ko smo govorili o pravni državi v Malti, prišlo do interferenc med prenosom na Malti. Kolege kaze niso ustrezno prenašali. Mislim, da je to škandalozno, zato prosim službe parlamenta, da preiščejo zadeve. Hvala tako kot kaže nihče drug ne želi besede v zvezi z postopkovnimi vprašanji kar pomeni da lahko preidemo na delo predsednik je prejel strani skupine GUE NGL predlog v zvezi s tem, da bi gospoda Martina Širdevana imenovali v odbor za gospodarske zadeve. Ima kdo kakšno pripombo? Kot kaže ne, s tem je to imenovanje tudi potrjeno. Zdaj pa prehajamo na glasovanje. Prehajamo na glasovanje. Najprej predlogi petih skupin. Sudan. Dva predlog